szanowny panie prezydencie dragi prijatelji rad bi izrekel dobrodošlico gruzijskemu predsedniku gospodu Mihajlu Sakašvili. Pan prezydent odwiedza parlament predsednik. Niste prvič tukaj v Evropskem parlamentu, bili ste tukaj že pred štirimi eh, leti in v Bruslju leta 2004, takoj po izvolitvi na mesto predsednika Gruzije. Današnji dan je zelo pomemben dan. Praznujemo namreč sedmo obletnico revolucije vrtnic, ki je spremenila situacijo v Gruziji in v celotni kavkaški regiji. Gospod predsednik, Evropska unija potuje po naši poti že 60 let, na katero se sedaj pridružila tudi Gruzija gre za pot proti demokraciji, miru in stabilnosti. Vi ste zelo povezani s Štrasburom, študirali ste namreč tukaj, diplomirali ste tukaj in tukaj ste spoznali tudi vašo ženo. Zato je verjetno za gospoda predsednika to mesto zelo pomembno. Zadnjih sedem let ni bilo lahkih za Gruzijo. zelo so trpeli zaradi integritete ozemlja. Na vas spomnim na to, da smo sprejeli resolucijo v zvezi z Rusijo, prekinitvijo ognja in umikom svojih enot iz Gruzije. Gospod predsednik, tukaj ste spregovorili pred štirimi leti in takrat ste dejali, da se gruzijsko prebivalstvo zelo zanima za pridržitev k Evropski uniji. Da gre za evropsko prebivalstvo, ki si želi sodelovati v tej mednarodni organizaciji. Mi v Evropskem parlamentu damo veliko pozornosti procesu demokratizacije v Gruziji, v spodbujanju svobodnega trga, stabilnosti in demokracije v Gruziji. Ravno tako je zelo pomembna ustavna reforma in področje pravosodja. Pred nekaj trenutki sem se o tem pogovarjal s gruzijskim predsednikom in mm, strinjala sva se o tem, da ne gre za lahko nalogo, vendar pa, da moramo na tem področju sodelovati. Zelo sem vesel, da je Gruzija našla pot iz gospodarske krize, dobila veliko evropske pomoči in sedaj se zopet znaša na poti hitre gospodarske rasti. V Evropski uniji menimo, da je zelo pomemben razvoj v Gruziji, vendar pa je ta razvoj ravno tako pomemben za celotno južno-kaukaško regijo. Gruzija je na pomembni poti proti svobodnem trgu, demokraciji in pravni državi. Zaradi tega je za nas izredno pomembno, da slišimo vaše besede, gospod predsednik Veliko zadovoljstvo nam je, da ste se odzvali našemu vabilu, da ste prišli tukaj k nam v našo dvorano in predam vam besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje počaščen sem, da ste me povabili sem. To je velika čast tudi za mojo državo. Zahvaljujem se predsedniku parlamenta in vsem političnim skupinam za to priložnost. Tukaj sem bil že pred štirimi leti, zato je to kot olimpijske igre. Vsaka štiri leta sem tukaj. Upam, da se bomo tokrat bolje odrezali kot zadnjič. Ampak še enkrat, v izjemno čast mi je, da sem tukaj tukaj sem, da vam prinesem sporočilo upanja in vam dam slovesno obljubo. Tukaj sem zato, da potredim, da je v moji regiji možen, pravičen in trajen mir in da mora Evropa k temu prispevati. Kaukaz je že stoletja geopolitična skrivnost, zapleten paradoks. To je regija, kjer so posamezniki sicer svobodni, ampak državljani so bili zatirani, kulture so tolerantne, ampak vlade so ustvarjale in še ustvarjajo umetne delitve. Ljudje se še vedno čutijo kot evropejci, vseeno pa se med njimi postavljajo zidovi, zaradi tega je Evropa dalen privit. Moški in ženske si prizadevajo za mir, ampak vojska in vojna se zdita neizogibni. Tukaj sem zato, da vam povem, da moramo s tem končati. Sodelovanje mora nadomestiti rivalstvo, pogajanja mora da, morajo prevladati nad vojno. Gospe in gospodje, posod, kjer so težave po svetu, je Evropski parlament simbol upanja, dokaz, da je mogoče celo najkrutejše konflikte premagati in da je mir ureden vseh političnih tveganj. To ne bi bilo mogoče, če ne bi pogumni vodje, ne glede na to, kaj se je tukaj zgodilo, se odločili, da nehajo stoletji vojn in sprožijo najbolj ambiciozen in navdušujoč političen eksperiment našega časa - Evropsko združevanje. Ta parlament, ki ga ne delijo nacionalnosti, ampak ga združujejo politične skupine, izpolnjuje vizijo, ki jo je izrazil Viktor Hugo na mednarodnem kongresu za mir v Parizu leta 1849. Naj podam citat. Prišel bo citat, ko bodo, oziroma prišel bo dan, ko bodo vse države na tem kontinentu združene skupaj v večjo, pomembnejšo enoto in ustvarili bomo Evropsko bratstvo. Prišel bo dan, ko bodo edina bojišča, trgi, ki bodo odprti za trgovanje in trgovanje z, z mislimi. Prišel bo dan, ko bomo naboje in bombe zamenjali za glasovi, z univerzalnimi volitvami in z volitvami v samostojen senat. To bo zelo pomembno za vsako državo, naprimer. Večina sodobnikov Ugoja je menila, da je sanjač, celo takrat, ko je podal svoj govor. Več kot sto let in dve svetovni vojni je bilo treba, da je zgodovina slišala njegov glas. Gospe in gospodje, čas je, da se njegov glas sliši tudi v moji regiji. Pravi čas je, da ta glas bratstva premaga in preglasi topove in klice za sovraštvo. Zadnji čas je, da se evropski mir razširi na Kaukaz. Naša odgovornost kot politični vodje je, da pripravimo pobude za to, da se bo to zgodilo. Gospe in gospodje, pred sedmimi leti je revolucija vrtnic sprožila novo pot v moji državi Gruziji proti Evropi. 23. novembra 2003 so 100 tisoči državljanov v vseh regijskih, verskih in socialnih ozadjih mirno stopili na ulice in prevzeli parlament. Nič ni bilo zlomljeno, nič niso uničili. Niso sprevrgli samo koruptivnega nazadnjaškega režima, ne, sprožili so mentalno revolucijo kakor nekateri v tem, parlament, v tem parlamentu veste, sta dva načina, kako se rešiti komunističnega režima. To smo videli po propadu Sovjetske zveze. Evropska pot in nacionalistična pot. Načela pravne države in vladavina strahu. Naj povzamem. Vladislav Havel ali Slobodan Miloševič. Birokracija, cinizem in avtoritarinizem, to so bili stebri sovjetske družbe. To je ostalo. Sedem let nazaj, gospe in gospodje, je Gruzija formalno bila samostojna država, vseeno pa je bila še vedno pod vplivom strahu in sovraštva. Meje sovjetske mentalnosti niso bile ukinjene, Sovjetska zveza je še vedno obstajala v duhovih in dušah ljudi. Samo mentalna revolucija je lahko povzročila mentalno transformacijo naših družb. To je sporočilo, ki ga Gruzici prinašamo v to regijo. To je sporočilo, ki je sprožilo toliko jeze proti nam med nostalgiki stalega cesarstva. Ampak to je sporočilo, ki je Gruzijo spremenilo v laboratorij reform. Ko smo vodili revolucijo vrtnic, so študenti, opozicija, civilne skupine, vsi so se združili v enih sanjah, da bi to nefunkcionalno postsovjetsko državo, ki jo je težila korupcija in kriminal, spremenili v evropsko demokracijo. Gospe in gospodje, Sovjetska zveza je temeljila na enem načelu - deli in da, da bi vladal. Ljudje so bili umetno razdeljeni na vsaki ravni družbe in na vsakem področju. V vsaki republiki so različne verske, socialne in etnične skupine, neprestano bile postavljene drugo nasproti drugi. To je bila umetnost manipulacije in ustvarjena strahu ter sovraštva. Zato so nekdani komunistični voditelji tako zlahka postali nacionalisti, tako na Balkanu kot tudi na Kaukazu, v vzhodni Evropi tako kot tudi v Rusiji. Pred sedmimi leti je Gruzija še vedno bila razdeljena na posamezne skupnosti, ki so se bale druga druge, nekateri skrajneži pa so uporabili šibkost države za to, da zavrnejo manjšine. Naša prva naloga je bila torej, da sprejmemo multikulturalizem in razlike. Razvili smo program sodelovanja in vključevanja manjšin v vseh sferah, tako na visokem izobraževanju, kot tudi v policijskih silah. Sovjetska zveza je imela še eno značilnost - absolutna centralizacija. Pred sedmimi leti je bila Gruzija samo v bistvu glavno mesto, mi pa smo sprožili velik de program decentralizacije. Veliko smo vlagali v regionalno infrastrukturo in še posebej smo dali pristojnosti lokalnim oblastem. Regije, ki so bile nekoč že zapuščene, so sedaj postale zelo zgledni primeri razvoja. Do revolucije vrtnic so vse načela bila v okviru predsednika takrat je bila to vertikalna pristojnost, mi pa smo to spremenili. Pristojnosti smo podali regionalno izvoljenim telesom. Župan Tbilisija je odločil, da se ustavno sodišče spremeni v Batumi in parlament v Kutaisi. Sovjetska zveza je, bila, je temeljila na nadzoru in korupciji. To je bila pretežka in neučinkovita država. Naš prvi korak je bil torej, da smo razpustili KGB in odpustili policijske sile. Seveda pa tudi carinike in uradnike za obdavčevanje. Odprli smo svoje gospodarstvo in izobraževalni sistem. Vizija je bila povzeta z enim samim simbolom, pod seveda gruzi, ob gruzijski vlagi. Posod smo postavili tudi evropsko zastavo. To smo storili zato, da smo pokazali, kam želimo pripeljati Gruzijo. Seveda, mirna revolucija je imela svoje pomankljivosti, seveda smo naredili tudi napake, ampak izumitelj evropskega kozmopolitanizma in moj najljubši filozof Immanuel Kant je napisal o francoski revoluciji. Ne moreš biti pripravljen, da bi bil svoboden, dokler dejansko nisi svoboden. Immanuel Kant je želel povedati to, da v nobeni knjigi ne morete prebrati vnaprej, kako vladati ali se obnašati, ko si svoboden. To se lahko naučiš le na podlagi lasnih izkušenj. Imeli smo svoje napake in seveda smo se iz njih tudi kaj naučili. Veliko pa smo imeli tudi uspehov. Gruzija je, Gruzijo je Svetovna banka izpostavila kot najboljšega gospodarskega reformista na svetu v zadnjih petih letih. Sedaj smo na 12. mestu na svetu glede enostavnosti poslovanja, smo pa na prvem mestu v vzhodni in srednji Evropi. Smo nekoč bili center postsovjetske mafije, sedaj pa smo naredili več napredka kot katera druga država na svetu od leta 2004 do 2009 v skladu z organizacijo Transparency International. Gruzija se je dvignila 70 mest, Rusija pa se je znižala za 70 mest. Nismo se sicer srečali na tej lestvici, da bi jih pozdravili, ampak to se je zgodilo. Ta lestvica mi je zelo pri srcu, kajti to odraža socialno in moralno preoblikovanje, ki se je zgodilo v moje državi. Mentalna revolucija, ki sem jo prej omenjal. Gruzijski državljani ne razmišljajo več o svoji državi kot postsovjetski državi. Vidijo jo, presojajo in kritizirajo kot evropsko demokracijo takšna sprememba presega tiste voditelji, ki so vodili revolucijo vrtnic. To je nekaj, kar nihče nima vlasti in nihče ne mora zatreti. Ne mi, ne kdo drug. Takšna revolucija vodi do zelo zanimivega dejstva v našem delu sveta, namreč, da so naše institucije sistematično bolj priljubljene kot politične osebnosti. Pravkar smo izvedli policijsko reformo. 86 odstotkov ljudi zaupa policijskim silam pet odstotkov pa dejansko policistom enako velja za predsedstvo in tako naprej. To vam pove, da je država na pravi poti, ko ljudje bolj zaupajo institucijam kot ljudem. Veliko dela nas še čaka. Seveda si še naprej prizadevamo izvajati reforme. Vemo, da je demokracija vedno delo v teku. Gospe in gospodje, naš alternativni demokratični model seveda niso vsi pozdravili med tistimi revizionističnimi silami, ki padec Sovjetske zveze še vedno obravnavajo kot največjo katastrofo 20. stoletja, so to zelo se v temu nasprotovali. Popolni embargo na mojo državo so uvedli leta 2006, deportirali so moje državljane, bombardirali so naše ozemlje in leta 2008 so državo celo napadli. Medtem ko govorim, te sile še vedno okupirajo 20 odstotkov gruzijskega ozemlja, kršijo mednarodno zakonodajo in tudi mirovni sporazum iz 12. avgusta, ki ga je izpogajal moj dober prijatelj, francoski predsednik Nikola Sarkozy, ki je bil takrat predsednik Evropskega sveta. Ko govorim, ima Gruzija še vedno 500 tisoč notranje razseljenih ljudi in beguncev, ki se ne morejo vrniti domov, zato ker nekateri še vedno ne razumejo 21. stoletja, tako da organizirajo kampanje etničnega čiščenja in poskušajo v moji državi zgraditi nov berlinski zid. Kako smo se odzvali na te napade? Prvič, v celoti izvajamo mirovni sporazum in presegli smo svoje obveznosti. Niti enkrat nismo uporabili dejstva, da Gruzija s tem ne želi sodelovati. Augusta je Hans-Jörg Haber, vodja Evropske misije za spremljanje, javno pohvalil gruzijsko zadržanost in našo strategijo za to, da bi imeli konstruktivni unilateralizem. Tanki in rakete stojijo 50 km stran od prestolnice. Vlade bi v takem primeru običajno lahko napovedale, da si svobode tukaj ne morejo privoščiti in bi začele zatirati opozicijo in zapreti družbo. Mi pa smo naredili prav nasprotno, gospe in gospodje, mi gradimo demokracijo, medtem ko nam grozijo pred železno zavezo, zaveso, ki so jo okupacijske sile zgradile okrog Abhazije, je majhno mesto Anaklija. Tam gradimo turistični resort, postavljamo odlične, lepe hotele in peščene plaže. Nekateri pravijo, da bi morali počakati, da se razmere rešijo in začeti graditi samo takrat, ko bo ozemlje bolj trdno in manj nevarno. Naša filozofija pa je popolnoma nasprotna. Mi gradimo zgradbe ne zato, ker so na trdnih temeljih, ampak zato, ker bomo s tem, ko jih gradimo, poskrbeli, da bodo temelji in ozemlje trdni. V Anakliji se je začela nova faza razvoja leta 2005, potem, ko je bila leta 93 in 98 že dvakrat porušena. Leta 2008 je bila spet ponovnoma zrušena. Vse so ruske sile zrušile. To so hoteli, hostli, bari in vse drugo. Čez nekaj tednov smo spet začeli graditi. Velik poet in ruski disident Aleksandr Galič, eden tistih osmih junakov, ki so demonstrirali na rečem trgu leta 68 proti invaziji na Prago, je podal to, ta citat. Odlična in lepa država, na tiranijo se odzovite z nasmehom. Še enkrat bom podal citat v Rusiji. To lahko še enkrat povem. Lepa in ponosna država, na tiranijo se je treba odzvati z nasmehom. Last time, last time I... Zadnjič, ko sem bil v Anakliji, sem videl vrsto diskotek, ki so bile tako živahne kot kjerkoli v Evropi. Mladi so plesali, kakor plešajo na Ibici ali Centropeju. Edina razlika je bila, da je bil zadnji disko na plaži pet metrov pred zidom, ki ga je postavila okupacijska vojska. Naj vas vprašam to. Potem, seveda, za tem zidom pa je tema in sovraštvo. Naj vas nekaj vprašam, kaj je bolj absurdno kot nobelinski zid na peščeni plaži? Gospe in gospodje, razumemo, da je mir v našem največjem interesu in pripričani smo, da alternative miru ni. Če ogrožamo mir, potem ogrožamo vse, kar smo dosegli in vse, kar želimo doseči v prihodnih letih. Zato sem danes pred vami, da vam napovem nov korak v naši politik konstruktivnega unilateralizma. Tukaj sem, da vam podam pobudo in upam, da vam mi boste pri tem pomagali, zato da bi pomirili napetosti in omogočili resne, resne pogajanja. Preden sem prišel sem, sem se posvetoval tudi z drugimi evropskimi in ameriškimi zavezniki. Gruzijska vlada že sedaj spoštuje premirje 12. avgusta in razume, da ne smemo uporabljati sile. Ampak, če želimo dokazati, da je Gruzija res zavezana k mirni resoluciji, mirni rešitvi konflikta z Rusijo, smo danes tukaj zato, da enostransko podamo pobudo, da Rusija nikoli ne bo silo poskusila odgnati ruskih sil in da bi ponovno dobila nadzor nad okupiranimi ozemlji uporabljali bomo le mirovna sredstva, pri tem, ko si prizadevamo za deokupacijo in ponovno združitev. Tudi, če ruske sile ne bodo umaknile svojih okupacijskih sil, tudi, če milice še naprej kršijo človekove pravice, Gruzija bo ostala pri svoji pravici do samoobrambe, le ko bo šlo za nove napade in invazijo preostalih 80 odstotkov gruzijskega ozemlja generalni sekretar OSEA in vodstvo Evropske unije, želim povedati, da se zavežujemo k temu, da ne bomo uporabljali sile za to, da bi ponovno združili našo nezakonito razdeljeno državo, ne proti okupacijskim silam, ne proti njihovim namestnikom, čeprav bi lahko v skladu z listino Združenih narodov to storiti. Moja zaveza tukaj pred vami predstavlja unilateralno deklaracijo stanja v okviru mednarodnega mednarodne zakonodaje. Ta pobuda, gospe in gospodje, je zelo težka, kajti imamo 500 tisoč notranje nerazseljenih ljudi in beguncev. S tem nadaljujemo in širimo svojo politiko konstruktivnega unilateralizma. Gospe in gospodje, sam sem pripravljen za poglobljen in komprehen in vseobsegajoč dialog z ruskimi partnerji. Seveda še upamo, da bomo še naprej sodelovali v ženevskih pogovorih, tako da bomo Rusko federacijo prepričali, da neha blokirati te razprave. Seveda pa potrebujemo tudi politični dialog. Če želimo, da se bo to zgodilo, mora mednarodna skupnost ruskim voditeljem jasno povedati, da je stanje danes nepravično in ne vzdržno. Če želimo pritisniti, da razpravljamo o kompromisu, potem moramo jasno povedati, kakšne so razmere na terenu. Zato prosimo, da ruske, rusko vojsko v okviru meja Gruzije kvalificiramo kot nezakonito okupacijo suverenega ozemlja. Številne evropske države, pa tudi združene države so to že storili. Če ni okupacija, potem ne vem, kaj bi to lahko bilo. Gre za vojaški turizem, ko deset tisoče vojakov je na dopustu v drugi državi na nezakonit način, brutalne kampanje, zaradi katerih so 100 tisoči gruzijskih državljanov bili izgnani iz okupiranih ozemelj, tudi to bi morali kvalificirati kot nezakonita dejanja etničnega čiščenja. Če ne bomo obsodili tega etničnega čiščenja, zakaj bi okupatorji sploh kdaj razmislili o tem, da bi se da bi jim dovolili vrniti se domov v njihove domove in vasi. Gospe in gospodje, prva žrtev vojne je vedno resnica in resnica je vedno najbolj trden temelj miru. Naš konstruktiven unilateralizem in zaveza, ki sem vam jo pravkar podal, ne bo imela pričakovanega učinka, če naši evropski prijatelji ne bodo govorili resnice. Če vi ne govorite resnice, potem kdo bo govoril resnico? Tukaj sem danes, da vam ponižno povem, da se mi in celotna regija zanašamo na vas. Gospe in gospodje, naša regija je bila v nedavni zgodovini priča preveč vojnom. Čas je, da še enkrat parafraziram ugoja in da topovena zamenjamo z pogajalskimi mizami. Naša regija ima svojo Varšavo, svoje druge pomembne kraje in sedaj je čas, da zavrnemo vojno in uničenje. Čas je, da se ne zgodi nov grozni, to je regionalna prestolnica 400 tisoč državljani, ki je bila popolnoma izbrisana z obliča zemlje. Čas je, da rečemo, da nikoli več ne bomo dopustili, da ljudi preženejo iz domov na podlage njihove nacionalnosti, vere ali etničnega izvora. To se je zgodilo v moji državi, pa tudi v drugih državah v regiji. Pripravljen sem sodelovati z ruskimi voditelji, zato da se to nikoli več ne bi zgodilo. Zato da spreobrnemo posledice vojne in da vzpostavimo pogoje za mir. Zid, kot je tisti, ki deli Gruzijo, so takšni, da jih ne bomo uničili z bombami, ampak s tem, da bodo državljani zavezani k miru, k združni državi in k zavezi, svetovne skupnosti, da izvaja mednarodno zakonodajo. Nikoli se ne bomo odpovedali temu, da bi ponovno združili svojo državo. Ne glede na velik pritisk in grožnje iz Moskve, niti ena nekdanja Sovjetska republika ni priznala razpad Gruzije. Nekateri so presenečeni in celo jezni, ampak to kaže, da so stari časi mimo, kaže, da so stare države, ki so bile jednice v sovjetskih časih, postale samostojne, neodvisne države, ki same določajo svojo politiko. Nihče, na kratko, se ne želi vrniti nazaj v Sovjetsko zvezo. Gospe in gospodje, naša regija je naredila izbiro. Vojna je sicer poskusila ustaviti to gibanje, ampak tanki ne morejo ustaviti zgodovine, sedaj pa je čas, da se imperializem konča na miren način. Zato ruske voditelje pozivam, da naredijo to izbiro za prihodnost. Lahko sprejmejo pozitivno vlogo pri preoblikovanju naše skupne regije, lahko druge države sprejmejo kot partnerje, ne kot vazale. Vsi to si želimo. Sam si želim Rusijo kot partner, ne kot partnerja, ne kot sovražnika. Vsi si želimo videti, da bi se Rusija spremenila v državo, ki dejansko sodeluje z drugimi državami in spoštuje mednarodno zakonodajo. To je zelo pomembno. Spoštovati pa mora tudi osnovne človekove pravice. Zato prizadevam, podpiram prizadevanje evropejcev in američanov za to, da okrepimo odnose z Rusijo. Naš konflikt ni povečal sovraštvo med našimi ljudmi. Rusom želim povedati, da bodo vedno dobrodošli v Gruziji, kot partnerji, kot turisti, kot študenti, kot poslovneži, kot novinari ali kot prijatelji, vendar ne kot okupacijske sile. Gospe in gospodje, Ta govor želim končati s citatom predsednika, prvega predsednika Gruzijske republike Noe Žordanije. Morda veste, da je bila Gruzija prva evropska socialno-demokratična republika leta 1918. Zelo ponosni smo na to. Imeli smo zelo močne pravice za ženske in tudi socialne pravice nekaj dni preden je rdeča armada napadla Gruzijo, je Žordanija razložil našo evropsko izbiro. Kaj bomo imeli od tega, če se kulturno priklonimo evropskim narodom? Samo 2000 let nacionalne kulture, demokratični sistem in naravno bogatstvo. Danes Rusiji povemo, da si želimo evropske zaveznike in da tudi njih vabimo, da se nam pridružijo. Danes je pred vami nov gruzijski prezident in ima predsednik in ima isto sporočilo za vas. Ljubezen do evropskih zamisli in vrednoti. Redko je, da ima država enako priložnost dvakrat v zgodovini. Danes sem tukaj, da vam povem, da bomo to priložnost izkoristili in da bomo storili vse za to, da izpolnimo svojo evropsko usodo. Hvala. Vaše današnje sporočilo, gospod predsednik, je bilo izjemno pomembno za nas vse. Ravno tako pa je bilo zelo pomembno za vrh OVSE v Kazahstanu 2. decembra naslednji teden. Še posebej pa je bilo izjemno pomembno za celotno regijo, za kavkaško regijo, tako severno kot južno. Vedno smo vedeli, da ste pogumen mož, sedaj pa lahko rečemo, da ste tudi previden. Pogum in previdnost pa morata vedno iti z roko v roki. Najlepša hvala, gospod predsednik.